8.30 do 13.30. Dnevni red je bil objavljen in je na voljo na spletni strani Evropskega parlamenta. Zahvaljujem se, gospe komisar.